I'm going to exert my authority and ask you to take your seats because Prosim, da zasedete svoja mesta, da bomo lahko začeli. So I start with Mr. Weber. So our first point on the agenda this afternoon. Prva točka na dnevnem redu za danes popovdne je poročanje o volitvah v Peruju od 3. do 7. junija. Tukaj pozdravljam gospoda De Grandesa in gospo Renate Weber. Eh, najprej bo spregovorila gospa Renate Weber. Thank you very much, chair. Can I? Thank yes, you. please. Thank you. Hvala za besedo. Najprej najlepša hvala, ker ste me povabili, da povem, kako je potekala uh, misija za opazovanje volitev v Peruju in kako so se odvijale volitve v Peruju. Ne samo drugi krok predsedniških volitev, ampak tudi prvi krok uh, eh, predsedniških volitev in pa splošne volitve v Perujski kongres. Lahko rečem, da je bila eh, misija za opazovanje volitev uspešna in to iz treh razlogov. Najprej zato, ker smo opravili resno delo. Drugič zato, ker je bila naša prisotnost eh, na teh volitvah pomembna. In tretjič, zato, ker smo organizirali tudi uh, sledeče dejavnosti, ki jih bomo še uh, izvajali skupaj s peruskimi partnerji. Misija je bila precej velika. V državo smo prišli 5. marca. Deset eh, strokovnjakov je bilo, pa še 50 eh, dolgotrajnih opazovalcev, ki so bili potem eh, razvrščeni po celotni državi. Imeli smo tudi uh, celo delegacijo Evropskega parlamenta, ki se nam je pridružila za prvi krok in pa tudi drugi krok volitev. Prvi krok uh, eh, oziroma delegacijo za prvi krok je vodil gospod Luis de Grandes, drugi krok pa gospod Diaz de Mera. Prvič smo v skupini strokovnjakov imeli tudi strokovnjaka, za financiranje političnih strank in pa za financiranje eh, volilnih kampanj. V primeru Peruja je to ključnega pomena. Razložila bom, zakaj je temu tako. Drugi vidik, ki sem ga omenila, eh, je pomen našega obiska in opazovanja. Vztrajam, da je bila naša misija res pomembna. Mislim, da smo eh, s to prisotnostjo eh, eh, tudi zagotovili pozitivne spremembe. Perujski kongres ni bistveno spremenil volivnega sistema, so pa sprejeli nekaj slabih amandmajev Eh, k aneksu, k tej zakonodaji. Potem, ko se je začela volivna kampanja, ko so bile sklicane volitve, se je to zgodilo in na podlagi teh amandmajev, ki so bili seveda pravno zavezujoči, je žirija za eh, volitve, torej njihova eh, nacionalna avtoriteta, ki je odgovorna za volitve, ta se je v naslednjih tednih odločila, da izključi eh, iz eh, volilne kampanje številne kandidate. Nekateri kandidati pa so se sami umaknili iz volilnega boja, eh, zato ker so želeli ohraniti pravno podobo svoje stranke. Od 19 kandidatov za predsednika jih je ostalo v kampanjo vključenih samo 10. Tudi negotovost je bila zelo velika. Vse do zadnjega dne volitev, torej do dne, ko so se zgodile volitve. In do takrat nismo vedeli, ali se bo še kdo umaknil. To je zahtevalo tudi posebno pozornost z naše strani in pa posebno pozornost za organizacijo volitev. Istočasno pa so bili v mednarodnem tisku objavljeni določeni članki, ki so pod vprašaj postavljali sposobnost države, da organizira volitve na demokratičen način. Spraševali so se tudi o tem, zakaj določeni kandidati ne morejo eh, eh, biti v igri in kako bo to vplivalo na izid volitev. To je bilo zelo resno vprašanje. Mi smo razpravljali uh, z vsemi predstavniki oblasti in uh, od njih smo bili deležni vse preglednosti. Dobili smo dostop do uh, vseh dokumentov, ki smo jih želeli videti in po resni pravni analizi in po analizi uh, volivnega okolja smo ugotovili, da vse, kar se je zgodilo, čeprav je bilo mogoče vprašljivo, uh, stališča pravice osebe, da kandidira. Torej vse je temeljilo na zakonodaji. Zakonodaja je sicer slaba, ampak eh, vse je izhajalo iz zakonodaje in vse je bilo v skladu z ustavnimi določbami. Nobenega namena ni bilo, eh, da bi kdo goljufal, nobenega političnega pritiska ni bilo na organizatorje volitev. In od trenutka, ko smo ugotovili, da je takšno dejansko stanje, smo to tudi večkrat povedali. Za prvi krok predsedniških volitev in uh, za volitve v kongres so uh, se razprave vrt, vrtele samo okrog teh umikov, okrog eh, izključitev določenih kandidatov, ne pa vsebinsko o prihodnosti države. Volitve so se potem zgodile in bile so, iskreno povedano, res dobro organizirane. Vse, kar se je zgodilo na dan volitev, je bilo v redu in na koncu je tudi vsak sprejel rezultat volitev drugi krog je bil veliko lažji, veliko enostavnejši, močna razprava je bila organizirana med kandidatoma in v tem kontekstu je zanimivo omeniti, da mm, kandidatka, ki je bila verjetno uh, najbolj priljubljena, uh, da je na koncu izgubila za 40 tisoč glasov eh, in je potem to priznala. Eh, v Peruju jim gre celo bolje kot v Avstriji, kajti volitev ni bilo treba ponoviti. Predsednik je postal eh, Pedro Pablo Kučinski. Oba kandidata sta. Uh, Eh, delovala zelo demokratično, ko sta čakala na rezultate volitev. Res je bilo um, občudovanja vredno, kako sta se držala prav tako člani stranke in pa voljivci. In 28. julija bo gospod Kučinski začel mandat kot novi predsednik Peruja. No, pa še nadaljevanje bom omenila. Nadaljne dejavnosti so zelo pomembne v primeru Peruja. Mislim, da to lahko eh, pokaže tudi, kako lahko Evropska unija na pozitiven način vpliva na demokratičen razvoj v državi. Ne samo, da bom naslednji teden eh, šla nazaj v Peru in tam predstavila končno poročilo in priporočila, um, Poleg tega imamo v mislih že določene dejavnosti in tudi na ravni parlamenta, tukaj bi se rada zahvalila kolegom, ki so bili vključeni v delegacijo Evropskega parlamenta za njihovo odprtost in sodelovanje eh, s člani kongresa. Torej, lahko povem, da je naš eh, generalni direktorat že odobril sodelovanje s perujskim kongresom. Na parlamentarni ravni torej upam, da je to nekaj, kar se bo nadaljevalo tudi v naslednjih letih. Najlepša hvala, s tem bom zaključila. Eh, če imate kakšno vprašanje, pa z veseljem odgovorim na nje. Hvala, gospod De Grandes. Sí, gracias, señor presidente. Hvala. Rad bi čestital še enkrat Pedro Pablo Kočinskemu, eh, ker je bil izvoljen 5. Eh, junija za predsednika Peruja. Iskreno čestitam eh, tudi misiji za opazovanje volitev in predsednici Renate Weber, ki je upravila odlično delo, tako v prvem kot v drugem krogu predsedniških volitev in pa pri parlamentarnih volitvah. Strinjam se z vsem, kar je povedala danes in eh, tudi z vsem, kar je napisala v svojih zaključkih. In podprl bom tudi vse eh, njene eh, zaključke, njeno končno poročilo. Videli smo, kako so bile te volitve organizirane in kako so bile tudi pomembne za to našo prijateljsko državo. Tudijanska skupnost eh, je bila vključena, Renata Weber je bila predsednica naše eh, opazovalne misije. 10. aprila so potekale volitve in takrat eh, smo lahko pohvalili demokratično obnašanje vseh v Peruju, tako kandidatov kot eh, volilnih komisij in tako naprej. Vsi so izrazili eh, svojo profesionalnost in eh, odličnega duha sodelovanja. Rad bi povedal tudi, da obstaja odlično sodelovanje med Perujem in Evropsko unijo. Imamo večstranski trgovinski sporazum, ki dobro deluje in že nekaj let ponuja odlične možnosti za to, da se eh, kar najbolje izkoriščajo priložnosti in pa vzajemne koristi za Peru in Evropsko unijo. To smo še okrepili z um, eh, začasno uveljavitvijo režima, uh, torej vizumskega režima, uh, Za perujsko ljudstvo Evropski parlament je tukaj igral ključno vlogo. Rad bi pa povedal še nekaj. Navezal bi se na besede eh, gospe Renate Weber. To je odlična priložnost, da Evropska unija da na razpolago svoj prestiž in svoje izkušnje in eh, prispeva eh, k dobremu vzdušju v. Peruju. Imamo predsednika Peruja, izvoljen je bil tudi eh, kongres, kjer ima Keiko Fujimori eh, veliko večino. In to zahteva ne samo sodelovanje, ampak tudi razumevanje. Tudi v Peruju priznavajo, da je bilo naše posredovanje pomembno. Tudi kongresniki eh, želijo priti k nam, ne zato, da bi se učili, kajti njim se ni treba učiti od nas, mogoče bi se mi lahko kaj naučili od njih. Ampak želijo si, da bi skupaj iskali rešitve za težko, težke situacije. Mislim, da je to priložnost, ki bi jo lahko izkoristili tudi mi, ne samo na teoretičen način, ampak tudi na praktičen način eh, za razvoj odnosov s to eh, veliko državo, ki se tudi zelo pozitivno razvija. Ta država je pomembna za nas tudi z geostrateškega vidika v Latinski Ameriki. E, z mano pa je tudi gospod Valkarsel, podpredsednik Evropskega parlamenta. On ne bo e, govoril, ampak e, bil je pa, oziroma bo spregovoril. Eh, in govoril bo tudi v eh, Peruju 28. julija, ko bo eh, nastopil novo funkcijo, novi predsednik. Tam nas bo gospod Valkarsel odlično zastopal. Kolegs. Hvala. Preden dam besedo še dvema kolegoma, bi rad povedal, da so z nami pakistanski predstavniki parlamenta. Pozdravljeni. In uh, Angliščino najdete na kanalu številka 2. Vabim vas, da prisluhnete naši razpravi. Naslednji bo dobil besedo gospod Lopez. Eh, hvala. Najprej bi se zahvalil eh, eh, za to volivno misijo. Zahvalil bi se gospe Renati Weber. Od blizu smo spremljali vaše delovanje v državi, pa ne samo v državi, ampak na celem eh, celi celini. Nekaj razmislekov, nekaj idej bi še dodal. Eh, strinjam pa se z vsem, kar je bilo povedano doslej. Eh, treba je priznati, da bo imel Pedro Pablo Kučinski lahko težave oziroma težko delo pri iskanju eh, soglasja, kajti v kongresu ima eh, večino gospa Fujimori. Eh, Eh, ona je dobila tudi precej glasov, ampak nekaj je bilo tudi eh, sposojenih glasov. Potem je bila še ena kandidatka, Veronika Mendosa, ki predstavlja široko fronto. No, eh, torej obstajajo različne linije in težava bo v tem, oziroma izziv bo v tem, da bo povezoval predstavnike različnih eh, skupin in različnih struj. Mislim, da Evropa lahko veliko pomaga pri, eh, pri tem, prav tako pri gospodarskem razvoju. Zanimivo bo videti, kako bodo urejali rudnike, potem boriti se bo treba proti trgovini z drogami in tako naprej. Moramo pa se vprašati tudi, zakaj je Fujimorismo še vedno tako pomemben pojav v Peruju. Mm, tam imajo sistem strank, ki ni dovolj močan in strukturiran. Na ta način, če bi to bilo uh, vzpostavljeno, bi uh, se lahko vzpostavile stranke, uh, lahko bi se porazdelili glasovi. Ampak gibanje Fujimori še vedno ima močno strukturo v državi, zelo so prisotni. Uh, To je treba priznati. Če imamo sistem močnih strank, to krepi demokracijo. To je treba priznati. V primeru Peruja eh, se zdi, da bi potrebovali močan sistem strank eh, na dolgi rok, zato da bi postali močnejši, da bi imeli močnejšo demokracijo. In s tem bi bila tudi naloga voljivcev lažja. Hvala. Hvala, gospa Bilbao. Sí, muchas gracias. En primer lugar, eh, como... No- Hvala. Najprej bi se rada zahvalila Renate za odlično upravljeno delo, prav tako Luisu de Grandesu za um, vodenje delegacije Evropskega parlamenta oziroma za članstvo v tej delegaciji. Eno vprašanje imam. Prišlo je do sprememb volivne zakonodaje in te so omogočile izključitev določenih kandidatov? Ali so politične stranke eh, sprejele to, da je treba pred naslednjimi volitvami eh, reformirati te zadeve? Eh, mislim, da je vse potekalo brez težav, izključitve niso bile predmet polemik, ampak Nekateri so bili izključeni eh, zaradi zakonodaje, eh, tega niso predvidevali vnaprej, pa se je potem zgodilo. Kako bo s tem v prihodnje? Ali mislite, da bo prišlo do novih reform? Ali bo to prineslo kakšne probleme za prihodnost? Po drugi strani pa me zanima, ali menite, da bi kdo od izključenih kandidatov lahko imel možnost eh, v tem velikem boju med kandidati? Eh, Keiko Fujimori je potem izgubila. Eh, sama sem že prej enkrat sodelovala v uh, volivni misiji, ko je bil uh, izvoljen predsednik Umala. Torej, zanima me, kako bo s tem v prihodnje. Zdaj pa gospod Sebastian. Hvala, gospod predsednik. Hvala zato, da lahko zdaj v odboru predstavimo delo eh, opazovalne misije. Strinjam se z besedami tako predsednice gospoda Nate Weber kot tudi gospoda De Grandesa. Misija je izpolnila svoje zaveze. Rad bi povedal tudi, da so bile podane določene izjave, tudi uradne izjave strani Evropske komisije in pa eh, pododbora. Uh, in odbora Evropskega parlamenta. Te izjave so bile zelo konkretne. Rekli smo, da smo lahko transparentno delali. Nikoli ni bilo nobenega problema, vedno smo bili deležni tudi sodelovanja uh, perujskih oblasti. E, so pa omenjene tudi točke, e, ki v sistemu slabo delujejo, torej šibke točke, naprimer financiranje volivnih e, strank. In kot je povedal Javier Lopez, eh, je res pomembno, da se organizira tudi sistem, močan sistem strank. To je pomembno za demokracijo. Eh, srečali smo se z nacionalno žirijo za volitve, zame je bilo to zelo pomembno. In tam so nam povedali, kakšne probleme so imeli s tem, da so tekom volivnega procesa morali izvajati reformo. Uh, zaradi tega uh, Eh, nekateri kandidati niso mogli sodelovati na volitvah, kot je povedala tudi Isa Skun. Eh, to, kar je povedala, eh, je zelo jasno in kot je rekel gospod De Grandes, so perujski kandidati in oblasti zelo prepričani v to, da je reforma potrebna mi eh, ne moremo biti njihovi učitelji, ampak mislim pa, da bi bilo pomembno, če bi ta parlament še naprej sodeloval eh, s Perujem eh, in če bi jim tudi nakazal, kakšne bi bile možne rešitve za te težave. To sem želel povedati. Eh, rad bi pa še enkrat poudaril profesionalnost eh, naše ekipe, naše misije in pa tehnične ekipe. Mislim, da je bila ta misija za opazovanje volitev zelo dobra. Hvala, gospa Rodriguez. Hvala. Tudi sama bi se zahvalila za to, da sem imela možnost eh, se udeležiti te volivne misije. Mm. Za me je bilo to prvič, mislim pa, da so take misije zelo pomembne. In mislim, da Evropski parlament tukaj igra ključno vlogo, ki pa ni vedno priznana. Namreč eh, pomembno je, da izvajamo take misije za opazovanje volitev, kajti države, kamor gremo, so nam ponavadi zelo hvaležne za to. Veseli me, da bo gospod Valkarsel eh, šel na. Eh, eh svečanost ob eh, prevzemu funkcije gospoda predsednika. Zahvaljujem se gospe Renate Weber in pa celotni ekipi parlamenta, ki je šla z nami in ki je upravila pomembno delo pred, med in po volitvah. No, po mojih izkušnjah pa ne bi smeli ostati samo pri misijah za opazovanje volitev. To delo večjih mesecev se mora zaključiti z priporočili. Priporočila, ki so bila podana po drugem krogu predsedniških volitev, pa tudi po prvem krogu, vsi, vsa kažejo na to, da ima uh, Peru določene probleme, kar se tiče šibkosti institucij, eh, eh, šibkosti političnih strank, potem kar se tiče sistema financiranja. Uh, po drugem krogu pa se je govorilo tudi o večjem parlamentarnem sodelovanju. E, strijam se, da ni treba dajati lekcij nikomor. E, gre pa za to, da pomagamo Peruju v tem procesu. Oni so sami izrazili željo, da bi jih lahko Evropski parlament spremljal pri tem procesu. Mislim, da bi to morali narediti. Meni se to zdi pomembno. Predsednik e, Kučinski bo imel težko delo kajti nima večine v parlamentu. Eh, Peru ima pred seboj tudi velike izzive in če želijo naše sodelovanje, bi morali biti mi zelo proaktivni pri tem sodelovanju. Pomagati jim moramo okrepiti njihovo demokracijo in izkoristiti ves potencial, eh, ki ga ta država ima. Hvala. Hvala, gospod Panceri. Grazie. Volevo... Hvala. Želim se zahval, eh, pridružiti zahvalam eh, tistim, ki so vodili eh, ta obisk eh, in tudi parlamentu, da je to omogočil. Če smo realisti, potem lahko rečemo, da so volitve potekale v glavnem uredu in da ni bilo večjih težav če pa si zadeve ogledamo bolj podrobno, potem smo vendarle tudi nekaj opazili in na to je treba opozoriti. Želim izpost jih izpostaviti nekaj, lahko bi jih našteli mnogo. Danes je potrebno v prvem krogu, torej drugi krog poteka bolj enostavno, tam se odloča med dvima kandidatoma. Prvi krog pa je bolj zahteven, tudi kar zadeva informacije v predvolilni kampanji in kar zadeva predvolilni postopek. Tu, naprimer, v Kusku so ne, je največ neveljavnih glasov, e, torej praznih lističev, 35 odstotkov, se pravi, da e, nekaj ni v redu z informacijami, potem dostop do medijev. In vsakdo opazi, da ni bil zagotovljen um, enakopraven dostop. To je povezano predvsem tudi s stroški. Sicer so določene, eh, določene omejitve, ki pa so bile presežene. Eh, gledali, ogledali smo si predvsem limo in okolico, ampak drugot je veliko eh, denarja prihajalo tudi iz um, trgovine z drogami za ta predvolilni boj. In razen tega um, ugotavljamo tudi korupcijo. Mnogi kandidati so bili, ki so uporabili volitve, da bi preprečili, da jih aretirajo. In to se dogaja, ker gre sicer za, za nas pomembno državo, kjer pa je visoka stopnja neformalnega gospodarstva. In vprašanje Lopeza o Fujimori, um, torej neformalno gospodarstvo je temelj tega navdušenja za Fujimuro, torej neke vrste ne nadzor, ki ga nekateri smatrajo kot svobodo. Če si ogledamo eh, končni rezultat, potem Eh, je to, si lahko veliko odahnemo. Vendar moramo odkrito povedati, da so volitve jasno pokazale, da je izkušnja obdobja Fujimuro negativno vplivala na dogajanje v zadnjih letih. In um, ta te volitve niso mm, prinesle neke nove vizije za Peru in tu je verjetno naša naloga. Ne more biti naša naloga samo, da tam pomagamo vzpostaviti nov demokratični sistem. Ne. Sicer se nočemo, nočemo nastopati kot učitelji, ampak moramo predvsem um, zahtevati tudi reforme, reforme volilne zakonodaje, socialne, ekonomske reforme, drugače se ta država ne bo izvlekla iz politične, socialne, ekonomske krize. Jaz nisem bil prisoten pri drugem krogu, ampak to so bile moje izkušnje iz opazovanja prvega kroga volitev. Hvala. Hvala. Eh, gospa Weber, rada bi se zahvalila kolegom. Vsi komentarji mm, govorijo o tem, da potrebujemo široko in globoko reformo v Peruju. To je res potrebno. Mm, Pre, naslednji teden bomo predstavili priporočila, ki gredo tudi v to smer. Država potrebuje zelo globoko reformo, ne samo na področju volitev, ampak tudi na področju sistema političnih strank. Pravzaprav ni političnih strank, ni strankarskega življenja v tej državi. Na centralni ravni mogoče malo več, ampak na lokalni ravni pa nič. Naj dam nekaj primerov od 130 kongresnikov ki so bili izvoljeni na teh volitvah, jih sto ni članov nobene stranke oziroma niso člani strank, eh, katere so na volitvah zastopali. To eh, mi v Evropi zelo težko razumemo. Sprašujemo se o strankarski disciplini, kako bomo vsi glasovali na en način, eh, kakšen nadzor ima stranka nad eh, nami, kakšen nadzor pa ima stranka nad kongresniki, eh, ki so, se, ki so zastopali stranko, pa niso njeni člani, imajo pač denar in tako naprej. Mm, in eh, treba bo izvesti to reformo političnih strank in pa volitev. V ozadju vsega tega pa je tudi reforma financiranja. V, pri teh volitvah smo bili priča številnim obsodbam glede umazanega denarja, denarja iz uh, trgovine z drogami. Ampak eh, pri takih obtožbah je potrebna popolna preglednost, ko gre za financiranje. Uh, eh, bodi si gre za volivno kampanjo, politično stranko, za neodvisnega kandidata. Ni pomembno. Pomembna je transparentnost. Eh, obstajajo pa tudi razlike med politike, ko gre za transparentnost. Eh, transparentnost na eh, zasebnem področju, na tem so se čudili, ampak to je tudi potrebno. Mi bomo zdaj skušali ustvariti eh, določena zavezništva v državi, naprimer v civilni družbi, potem s političnimi analitiki, novinari, v medijih in tako naprej, zato da bomo ustvarili idejo o reformi, ki je potrebna na tem področju. To je po mojem mnenju najpomembnejše za Peru. Prepričana sem, da bodo kongresniki sprejeli eh, del te volivne reforme, eh, zato da se izognejo temu, kar se je zgodilo na eh, sedanjih volitvah. Ampak to ne bo dovolj. Če se ne bo spremenilo strankarsko življenje in politično življenje ter način financiranja političnih strank, mislim, da bo zelo težko doseči pravi napredek v državi. Upam, da bodo to vsi sprejeli, upam, da bodo vsi sprejeli naše ideje, ki bodo predstavljene naslednji teden in upam, da bodo uh, tudi čim hitreje ukrepali, uh, najkasneje v naslednjih šestih mesecih. Hvala. Hvala. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu in to je poročilo gospe Fojtiga. Uh, tukaj gre za propagando s strani, torej uh, gre za strateško komuniciranje EU z opr propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani. Hvala lepa. To je druga obravnava tega poročila in sicer po zelo zanimivih razpravah med prvo obravnavo, prvo razpravo. In to je bil tudi, imeli smo tudi zelo eh, dobro javno predstavitev v okviru AFETA. Dovolite, da se na začetku zahvalim vsem kolegicam in kolegom. Dovolite, da se na začetku zahvalim vsem kolegicam in kolegom, ki so neposredno sodelovali pri oblikovanju tega poročila kajti v tej fazi je to prav gotovo eh, kolektivn skupen napor vseh odličnih poročevalcev v senci, ki sodelujo z mano in seveda so pomagali tudi strokovnjaki iz eh, sekretarijata AFET, predvsem Jana Kaminska. Želim se zahvaliti tudi svojim sodelavcem, eh, svetovalcem, moje politične skupine za zelo dragoceno pomoč. 358 eh, predlogov sprememb je bilo vloženih na to poročilo. Imeli smo tri dolge sestanke, pri katerih smo obravnavali eh, te predloge sprememb in predloge poskusili oblikovati kompromisne predloge. Veseli me, da vam lahko rečem, da nam je uspelo eh, se eh, dogovoriti na 21 kompromisnih predlogov. Ampak seveda je bilo zelo malo časa na razpolago v nastrasburskem predlogu eh, zasedanju in vemo, da je tam tudi zelo malo časa, nam je uspelo pripraviti te kompromisne predloge oziroma nekateri kolegi so vprašali, da potrebujejo še dodaten čas za notranje razprave eh, o vsebinah teh predlogov in zato se zahvaljujem sekretarjatu, da um, so omogočili tak aranžma. Samo dve pripombi kajti, kot rečeno, to so bile dolge razprave in skupno delo je obogatilo besedilo. In to nam omogoča, da eh, globlje prepoznamo kompleksnost eh, izziva, s katerim se soočamo. Želim predvsem izpostaviti eno točko. Od vsega začetka je delo na tem poročilu Eh, potekala pod izrednimi okoliščenimi oziroma um, gre za poseben interes in tudi za pritisk, um, predvsem strani medijskih organizacij ali tudi medijskih skupin. Mi smo um, bili um, predmet posebnega interesa spotnika in drugih, um, ki povsod. Um, Eh, po Evropi izvajajo tako dejavnost. Že dolgo eh, slišimo formulo, ki je neke vrste mantra, da v nasprotju z našimi pričakovanji v evropski varnostni strategiji obstajajo grožnje, um, s, s, vzhoda, predvsem pa um, um, agresiji v Ukrajini in zasedbo uh, Krima, kot tudi na vzhodu s pojavom nasilnih islamističnih organizacij, uh, v glavnem Dajša. Pa če to želimo ali ne, se moramo soočiti z obima grožnjama simultano, istočasno. In obi grožnji, tako smo ugotovili, čeprav vemo, da sta po raz, naravi različni, mogoče tudi namen, na vsak način pa se razlikujete po naravi. Eno, pri enem gre za državnega akterja, pri drugem v drugem primeru pa za nedržavnega akterja, ki uporablja različna orodja, vendar, kar zadeva strateško komuniciranje, ugotavljamo dejavnosti, odkrivamo dejavnosti, ki prihajajo iz obih smeri. In v tem poročilu in vedoč, da moramo pokazati odpornost eh, tudi na argumente, ki jih uporablja Rusija. In sicer, da je um, eh, želivo, če se kombinirata obi stvari v enem poročilu, moramo pokazati odbornost na to vrstno argumentacijo s tem, da dokažemo, da smo v stanju, da istočasno obravnavamo vse probleme, pri čemer vemo in priznavamo in poskušamo opredeliti različno naravo obih stvari. Želim se zahvaliti kolegicam in kolegom, kaj ti? Iz, po mojem mnenju nam je to uspelo v zelo dolgih razpravah, pri čemer smo upoštevali mnoge zelo kompleksne in pomembne teme. Tudi celo v času priprave tega poročila smo, smo, eh, smo bili priča zelo, zelo eh, močnim akcijam. Torej, eh, uporablja se predvsem sistem korenčka in palice. Eh, mislim, da moramo to uh, uh, oceniti naše zmožnosti v zvezi s tem do glasovanja. Včeraj um, sem si ogledala latvijski film uh, do komentarec na Stratkomu. Um, in sicer v informacijski pisarni Evropskega parlamenta in eh, ta film je naletel na veliko zanimanje številnih skupin in šlo je tudi za napad trolov. Včeraj, eh, eh, torej, Ponudili so mi tudi eh, možnost, da ob najboljšem času dam intervju na ruski televiziji, ampak eh, sem se temu odpovedala. Ampak ta grožnja s radkoma ni eh, ne bistvena, temveč to je zelo nevarno, to je zelo zastrašujoče. In predvsem je to za mlade velik problem, kajti mnoge, predvsem tudi mlade ženske, napeljujejo eh, v bližino islamskih organizacij in eh, nekako tudi dogodivščina. Moramo najti orodja za večjo odpornost in enotnost, da bi rešili oba problema in prosim, kolegice in kolege, da nadaljujemo pri oblikovanju tega poročila na tako odličen način, kot smo doslej. Želim se zahvaliti vsem poročevalcem v senci brez izjeme. Vsi so bili odlični, bilo je zelo navdihujoče z njimi sodelovati. Ena od političnih skupin GUE, tako so mi rekli, želi pripraviti vlastno manjšinsko poročilo, tako da delo te skupine se ne odraža v kompromisu. Hvala. Hvala. Sedaj pa vabim eh, poročevalce v Sinci, gospod Unguranu, je na vrsti prvi. Hvala poročevalki in strinjam se z njo. To poročilo ni, eh, ne gre v to smer, da bi enačili sedaj Rusijo in ISIS, temveč gre za propagando. Na kratko bi lahko rekli, ena propaganda, dva akterja. Um, v tem poročilu zato najdemo Rusijo in ISIS. Zelo dobro sodelovali, smo sodelovali na treh sestankih poročevalcev v Senci. In mislim, da to poročilo izpolnjuje svoj namen. E, po, vem, da je problem propagande v EU zelo kompleksen in razumem, zakaj politične skupine potrebujejo več časa, da bi se temu posvetile. Ampak mislim, da kljub temu se lahko strinjamo, da je poročilo o um, propagandi proti EU potreba časa. EU se sooča z dezinformacijami, zelo masivnimi, eh, ki jih eh, lansirajo tako državni kot nedržavni akterji. Zato sem prepričan, da bomo po politju našli um, skupno izhodišče in da bodo nova sestanke oziroma še sklepni sestanek za finalizacijo tega poročila. Videti moramo, da ta odbor in Evropski parlament so že glasovali več poročil s sklici na propagando in desinformacijo. Torej, poročilo o boju proti propagandi bi bil zato samo naslednji logičen korak. Hvala. Hvala, naslednji na vrsti Eugen Freund. Hvala, Michael. Eh, najlepša hvala. Kako naj rečem, to je bila zame zelo zanimiva izkušnja. Prvič sem bil v funkciji poročevalca v senci in takoj sem eh, sodeloval s tako močno žensko, Margaret Thatcher oziroma Anna Fortiga. E, torej, ni tako lahko eh, ravnati v taki situaciji, ampak mislim, da sva dobro sodelovala, tako dobro, kot je pač šlo. Hvala za to zelo dobro, sod, za to dobro sodelovanje. Ampak kljub temu je še nekaj zadev, ki, kjer nismo našli popolnega dogovora. Prva tema, prva stvar, in tu imam še vedno težave, je ta in sicer, da se kombina, kombinira ruska propaganda z propagando ISIS-a v enem poročilu. To sem eh, rekel od vsega začetka. To, kar bomo s tem storili, ampak še nismo storili, ker nismo objavili tega poročila, S tem bomo ISIS um, postavili na isto raven, kot dvignili na isto raven kot e, Rusijo. In če bomo to storili, bomo povzdignili nekaj, kar smo vidno hoteli prepričiti in sicer, in to je tudi politika EU, da ISIS ne bi eh, opisali kot državo ali institucijo, ki je podobna državi vidim, da uh, temu ne prikimavate, gospod Fortiga, ampak jaz še vedno ne vem, kako naj rešimo ta problem. Tako da bodo upoštevani moji in vaši argumenti. In še nekaj drugih zadev. Mislim, da je pomembno, da definiramo propagando na način, da bomo vsi jasno videli, zakaj gre in kaj potem razumemo. Moramo, moramo videti, da, znotraj, da so znotraj Evropske unije različni ni, občutki, kako propaganda vpliva na, držav, na državljane držav članic. In mislim, da moramo razlikovati tudi med slabo propagando in dobro informacijo. Mislim, da moramo natančno odkriti, ugotoviti, kako propaganda vpliva na ljudi. V izjavi ste omenili, da je Sputnik pokazal veliko zanimanje za predstavitev filma včeraj zvečer. A ni šlo za film? Torej, da um, kažejo velik interes za naše razprave tu. Jaz še vedno ne vem, kako se je to opredmetilo, materializiralo. E, mogoče ste pogledali na spletno stran Sputnika, ampak ne vem, koliko drugih ljudi to naredi. Torej, jaz e, ne osporavam dejstva, da to delajo, ampak e, mislim, da moramo razmisliti o tem, kdo temu posveča pozornost. Jaz še enkrat ne rečem, da temu nihče ne posveča pozornosti, ampak mi ne vemo, ne, vi, ne vemo, kako pomembno je to, ker ti nikoli nismo nismo tega nad, izvedli neke eh, analize, ko bi lahko rekli, eh, deset tisoč jih eh, gleda sputnikov vsak dan ali mislim, nimamo teh informacij in to bi bilo treba ugotoviti, preden sprejemamo takšne ugotovitve. Na koncu vas želim vprašati, zato, tudi zato, ker smo v zadnjem tednu pred poletnim odmorom in ker bomo se s tem že ukvarjali prvi dan po poletnem odmoru in ker smo še daleč na razen pri nekaterih timah, ali bi to vsaj lahko premaknili za en ali dva teden po poletnih počitnicah. Ne verjamem, da nam bo uspelo rešiti odprta vprašanja od danes do 29. augusta. Potrebujemo malo več časa za razmislek o vsem tem. Hvala lepa. Ja, eh, Kolega Astravičus. Kolega Astravičus. Hvala, gospod predsedujoči. Moram priznati, da je bilo veliko veselja, zelo zanimivo delo, eh, s katerim smo se ukvarjali in obenem velik izziv. Ta tema je razmeroma nova lahko akceptiramo koncept kibernetske varnosti, energetske varnosti. Nihče tega ne postavlja pod vprašaj. Vendar mnogi med nami ne verjamejo, da je informacijska varnost ali neodvisno um, dokazana informacija uh, tudi pomeni določen vidik varnosti. Uh, In zahvaljujem se Ani za to poročilo na lastno pobudo, ki prihaja o pravem času. Ta razprava se je začela pravočasno. Ne strinjamo se o vsem, ampak dobro je, da je to na mizi. Ni nobenega razloga za zakasnitve ali za to, da, bi, eh, da, ne bi pri, eh, da ne bi videli propagande kot izziv za Zahod. Seveda, če tega ne bi bilo, bi bilo lepše. Propaganda je sredstvo nedemokratične, avtoritarne, represivne in tudi teroristične organizacije za to, da doseže določeno občinstvo. Naše države, ki imajo javne radiotelevizijske kanale, enostavno pozabljajo, kaj pomeni imeti eh, televizijo ali radio v državni lasti. In imamo države v sosedstvu, kjer po zakonu in tudi v praksi eh, je to realnost. In zato ne moremo postavljati pod vprašaj, da so da državna televizija, ki jo nadzirajo, voditelji držav oziroma države, da imajo interes eh, za namensko širjenje propagande in eh, ne za širjenje informacij, temveč desinformacij. Kolegice in kolegi, ne vidim razlike med eh, državnimi in nedržavnimi partnerji pri informacijah. Sodobna tehnologija omogoča lahek dostop do um, mnogih ljudi. Um, tu, tu gre predvsem za eh, finance in če vidimo državne uh, akterje, pa tudi teroristične organizacije in tako naprej, posvečajo veliko pozornost propagandi, kajti to je del hibridne vojne. In še enkrat, ta eh, desinformacija je tempirana bomba. Nikoli ne vemo, kdaj bo eksplodirala. Eh, torej, penetriraš možgane, eh, pereš možgane in potem pripraviš zelo plodna tla za napačne odločitve ali napačno pojmovanje. Vsi smo uporabniki informacij verjetno nikogar ni na zemlji, ki ne bi uporabljal informacij. Um, in propaganda zato zelo vpliva na razmišljanje ljudi. Lahko odkrito povem, um, ni bila ideja, da bi imeli nekega odgovornega na ravni EU za informiranje. To idejo smo zavračali od eh, vsega začetka. Ampak, če bi zavrnili nevarnost eh, propagande, potem bi to bila prerokba, ki bi se sama uresničila. Torej, besedilo samo je mogoče drug bo mogoče drugačno potem za glasovanje. Uredniki eh, bodo verjetno skrajšali to besedilo. Um, um, določene stvari se ponavljajo, ampak bistvo je dovolj dobro za nadaljne razprave in moramo bolj podpirati eh, nepristansko novinarstvo v eh, Evropi, predvsem v sosiščini, kajti to je del vrednot, na katerih temelji Evropska unija. Zato spodbujamo samo regulacijo trga. Nočemo biti veliki brat, eh, veliki regulator na področju medijev. Zato smo predlagali Eh, da bi imeli eh, direktivo Evropske unije, ki bi jo potem tudi dopolnili. Torej potrebujemo pravne instrumente, ne ideološke instrumente za to, da imamo na voljo primerljive, eh, svobodne informacije. Eh, vrh, ki se je ravno končal v Varšavi eh, in več sodelovanja med zahodnimi inštitucijami, eh, ki skrbijo za varnost naših družb. Torej, zato tudi cenim dejavnost Centra odličnosti NATO v Latviji. Na strani EU imamo istraktkom, ki eh, nudi visoko ekspertizo, majhna ekipa, ki pa je v stanju proizvesti določena propagandna um, um, orodja ali kaj. Um, dva neodvisna novinarja, Jessica Aro, ki uh, dela za ULA, to je javna televizija na finskem, in Marikija Aden, SDF Nemčija. Ti dve zelo pogumni, profesionalni, neodvisni novinarki sta šli skozi to zgodbo trolinga in so ju ustrahovali, so jima grozili in so jih označevali kot najslabše osebe na svetu. In če prisluhnimo tem ljudem, potem samo eh, gluhi jih ne morejo slišati. In oni pravijo, dlje, ko ne poslušamo in ko tajimo sovražno propagando, ki je osmirjena proti eh, zahodnim družbam, tem šipkejši bomo. Nimamo nobene pravice, da našo družbo puščamo, prepuščamo propagandi in da se na to ne odzovemo. Danes zvečer bomo imeli zanimiv dogodek v Evropskem parlamentu in sicer um, um, film o primeru Magnitski. To bo še en primer, da se zatem ni spomina gospoda Magnitskega in to je dodaten primer um, propagande in desinformacije. Tisti, ki tičijo za tem filmom, imajo svoje cilje in sicer um, naj bi se naj bi se čim manj e, ukvarjali s Sergejem Magnitskim. In če tajimo, da je to propaganda, oziroma to je propaganda, to je nekaj, kar e, nam hoče nekdo predstaviti, jaz na vsak način ne bom šel tja. Hvala Ani za pobudo. Rebecca Harms. Um, first of all, also I would like, uh... Tudi jaz se želim zahvaliti gospi Fotigi. Vsak razume, da uh, za tiste, ki predstavljamo demokracijo na evropski ravni, svobodo medijev, um, novinarja in tako na, novinarstva, da ni lahko um, razpravljati o teh temah, kajti vidim, vidimo, da v eni od sosednjih držav zelo dobro organizirano uporabljajo to uh, propagando. Ne moremo tajiti, da je Rusija um, ofenzivna pri organizirani propagandi ne samo proti Evropski uniji, ampak tudi proti Evropski uniji. Ena glavnih idej v tej razpravi za mojo skupino je, da ne pozabimo na ravnovesje, ki ga potrebujemo med zaščito medijske svo svobode in pluralizmom in na drugi strani zaščito naših interesov v tej konfrontaciji, v tem soočenju s propagando. Um, in na to, kar je povedal gospod Freund. Želim povedati, mislim, da niste podali pravega opisa, da postavljamo propagando ISIS-a in Rusije na enako raven. Nobeden ISIS-a v ISIS-u ne vidi enake organizacije kot je ruska država ampak vzorci propagande in uporabljeni instrumenti. Torej, eh, kajti dostopni so preko digitalnih medijev vsem. To so podob, podobni instrumenti in podobni vzorci. In zato smo že večkrat razpravljali o tem, kako ravnati z dvema različnima akterjema na področju propagande. Ampak če menite, da jih enačimo, bi to lahko zdaj še enkrat pregledali, prebirili. Ampak jaz, meni se zdi, da nobeden med poročevalci v senci in tudi poročevalka sama noče postaviti eh, države Rusije na enako raven kot ISIS. Um, mislim, da moramo previdno razpravljati o tem, mogoče je šlo tudi za napačno razumivanje, za nesporazum. Pomembno je, da s poročilom uh, krepimo digistratkom. Mislim, da je bila to dobra odločitev. Ampak ta majhen oddelek, uh, ki sodeluje z gospod Mogarinjevo, uh, ni eh, sam kos problemom, ki jih vidimo. In um, treba je tudi poglobiti razumevanje tega, kaj je cilj eh, GD-stratkoma in kaj moramo storiti tudi na ravni držav članic in kako moramo povečati sposobnost, da krepimo družbe v soočenju s grožnjo desinformacije. To, kar je zelo uspešno v tej propagandni strategiji, je širjenje takšnih informacij. Včasih so laži, včasih je ustvarjanje negotovosti, včasih je širjenje napačnih eh, trditev, Torej, kje potegniti črto med informacijo, svobodo izražanja in to, kar mi vidimo kot sistematično no, desinformacijo. In to v kontekstu Rusije to organizirajo predvsem tisti, ki delajo za Russia Today. In tisti, ki delajo športnikom. In kolege, ki tako dvomijo, ali imamo opraviti s problemom propagande ali ne, torej ti sprašujem, kaj bi rekli, če v nekem ruskem mestu, kjer so ljudje nezadovoljni s političnimi odločitvami v Rusiji, kaj menite bi se zgodilo, če bi nemške ali evropske um, medijske agencije šle tja in ponudile uh, zaposlitev 40 novinarjem, da bi uh, nekako nasprotovali temu in informirali eh, proti temu, kar dela Moskva. <laughs> Ali mislite, da bi to bilo možno v Rusiji? Torej, mi smo zelo odprti in iz, meni je zelo všeč evropska odprtost. Odprti smo tudi za delovanje tujih medijev. Danes sem slišala, pa ne vem, gre za govorice ali so to lažne informacije, torej da Sputnik ponuja službe 40 novinarjem v Edinburghu. Če je to res, sem prepričana, eh, zakaj to delajo. Mogoče je to potrebno za boljšo situacijo svobode medijev na škotskem, predvsem po brexitu, da tam ni dovolj medijske svobode. Ampak sprašujem se, zakaj to delajo, zakaj eh, vlagajo toliko denarja v take kanale, ki delujejo povsod v Evropi, če spremljate program In če tudi spremljate program doma, torej eh, ruski mediji v Rusiji, potem vidite, da gre za veliko diskrepanco. Um, torej, naš eh, sklep iz, eh, zaključek iz te razprave je bil, eh, propagande ne bomo premagali s protipropagando, vendar želimo, da bi Evropska komisija in tudi Evropske vlade eh, eh, vzeli resno to situacijo, da opolnomočijo družbe eh, za krepitev neodvisnega in dobrega novinarstva in da dobro nadzirajo to, kar se dogaja. Nismo še na koncu te razprave. Mislim, da se da gre tudi um, za problem, ki smo ga obravnavali eh, na sestanku poročevalcev v Sinci. Smo na začetku procesa in verjetno bomo imeli še več razprav in tudi poročil o tem. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod Štetina. Hvala lepa. koncept eh, gospe Fotige, torej načrt, da bi vključili uh, eh, obi uh, eh, grožnje v to poročilo, pozdravljam. Torej po eni strani imamo Rusijo in po drugi strani imamo fundamentalistične islamske sile na drugi strani. To da, rad bi poudaril eno veliko razliko med tema dvima nevarnostima. Uh, zlasti ko gre za um, napačne informacije. Torej, ISIS, talibanci in druge islamistične sile uporabljajo manj uh, informacij kot pa Ruska federacija. In drugič, Eh, to uporabljajo eh, v mnogo krajšem eh, obdobju. Če si pogledate delovanje Rusije, torej propaganda, ki je upirjena proti Evropi na splošno, potem lahko ugotovimo, da to traje že več kot sto let. Naslednje leto bomo obhajali stoto obletnico od začetka velike oktobrske revolucije v Rusiji. In In takrat so se začele širite, širiti uh, dezinformacije, eh, ki so segale eh, vse do druge svetovne vojne. Pomislite na uh, vse dogodke, vse do čečinske vojne. Kdo je vse to počel? Tukaj gre za sofisticirane metode ki so uh, jih že eh, pred leti obvladale vse obveščevalne službe FSB, KGB v preteklosti. To je razširjena uh, roka KGB-ja in sedež je v istem, uh, na istem kraju, Ljubljanka, v Moskvi, uporabljajo iste metode kot KGB. Oni so strokovnjaki dezinformacij. In žal je to postal del uradne ruske politike brez sramu. Če tudi um, najvišji uh, politični uradniki v Rusiji so brezsramni, zato mislim, da bi moralo to poročilo povdariti, da je ta nevarnost mnogo večja v primeru Rusije kot pa v primeru ISIS-a. Kajti pri IS je, gre za drugačno grožnjo. Oni nas ogrožajo, ampak z uh, grozljivo nasilno vojno. Uh, grozijo, da bodo v Evropo pri, eh, poslali na 100 tisoče beguncev in na ta način ogrozili enotnost Evrope. Ampak kar se tiče informacij, je tu nedvomno vodilna Rusija in je vodilna že dolgo. Omenil bi rad kompromis 16. Gospod Potman iz um, Stratkoma se je pred kratkim pogovarjal z menoj. Uh, govorila sva tudi o nezadostnem financiranju vseh prizadevanj Evropske unije, da bi se soočili za rusko propagando. Dobesedno je dejal sledeče. Ne moramo se soočiti danes z rusko propagando, kajti oni so v to vložili na tisoče dolarjev, mi pa nič in zato pozdravljam kompromis 16. Tukaj omenjamo potrebo po tem, da bi ustvarili ločeno proračunsko vrstico oziroma postavko. In to bi lahko koristilo stratkomu ali pa e, komu drugemu. Kajti Evropska unija bi se morala končno zbuditi in se tudi s finančnimi sredstvi zoprstaviti propagandi. Hvala lepa. Kolega Jurek. Hvala lepa. Eh, globoko sem prepričan o tem, da obravnavamo izredno pomembno poročilo to poročilo ne bo zaščitilo samo naše varnosti in pa naših zvonanih interesov, to ste povedali že druge pred menoj. Mislim, da je to pomembno tudi za moralno enotnost naših držav. Zlasti bi rad omenil to, kar je rečeno v desetem kompromisu. Ampak najprej dovolite eno pripombo. Postkomunizem. Tega se ne zavedamo postkomunizem želi uvesti eh, dvojne strukture, torej neenake strukture. Tisti eh, ki, so na, tisti, eh, ki so posedovali oblast, so se spremenili v elito. In pogosto je tako, da ima ta elita praktično monopol, ko gre za oblast. Tako je v Rusiji. In gre za to, da bi javnost izkorenili, da bi eh, državljani ne razumeli eh, nacionalne kulture, da ne bi razumeli mednarodne politike in da ne bi zmogli razlikovati med dobrim in slabim. In to je namen eh, današnje ruske propagande. In zato Rusija kar naprej govori o agresivnem zahodu. Ta mit se kar naprej vzdržuje. Pravijo, da želi Zahod razširiti svojo moč in napasti Rusijo. V desetem eh, kompromisu eh, opozarjamo na to, da gre tu za postopek izkoreninjenja. Eh, tukaj gre za to, da bi ljudje pozabili lastno kulturo in to kulturo moramo podpreti, zato da bodo ljudje našli pot nazaj do svoje lastne kulture. Pomembno je, da eh, ta kompromis vidimo v povezavi z eh, predlogom spremembe gospoda Kovačeva, kajti tam najdemo čisto konkretne zahteve eh, v zvezi s tem, da je treba vzdrževati spomin na komunistične zločine v tem kompromisu ali pa nekje drugje bi morali zapisati pa še nekaj drugega. In sicer bi morali omeniti dejstvo, da elita ljudi, eh, ki so sedaj na oblasti v Rusiji, izhaja iz Sovjetske unije in njihova politika se legitimira tako, da se prebivalstvo kar naprej spominja na to, da sedaj vzpostavljajo staro moč in tega se moramo zavedati. Ta uh, strah pred uh, žalitvijo sovjetske veličine eh, je tu um, uh, večji, kot si mislimo. V naših dokumentih bi morali spomniti na to. Sovjetska unija je bila agresivna sila, ki je izvala vojne, ki je napadala druga območja. In ta moč je 50 eh, odstotkom našim državam ni uh, dopustila, da bi sodelovali na evropski ravni. In ju, ruska javnost bi morala dobiti dostop do takšnih informacij. Uh, O tem je treba govoriti. Ampak škoda je, da uh, zelo malo govorimo o Sovjetski zvezi. Upam, da bomo to lahko izboljšali uh, še v zadnjih predlogih spremembe, sicer pa je besedilo dobro in veselim se sodelovanja. Hvala lepa. In gospod Weigel, ne na zadnje ste vi na vrsti. Izvolite. Tema je delikatna, o njej se moramo pogovarjati pozorno, nima samo učinka na polje informacij v najširšem smislu, informacij, dezinformacij, eh, nekih strateških zavajanj, ampak je tudi del Evropske skupne zunanje politike in skupnih zunanjih interesov in ti morajo biti strateški in strateško premišljeni. Zato mislim, da je bazični pristop k temu dokumentu zgrešen. Zgrešen je zaradi očitnega razloga, ker iz dnevno političnih razlogov, da rečem, razlogov, ki so napolnjeni z našimi emocijami, z našimi različnimi percepcijami situacije v Evropi in v širšem sosedstvu, enači teroristično organizacijo, zločinsko organizacijo z državo, s katero imamo resne težave in nesporazume. Mi bomo za to državo svoje nesporozume morali reševati z politiko, z diplomacijo in seveda tudi z odvračanjem, ko gre za to, da dokažemo, da se lahko, da se lahko obranimo. Eh, z dešem pa nima ta zadeva ničesar za opraviti in mislim, da je ta paralela popolnoma deplasirana in upam, da je bil to razlog za to, da o, tej, o tem poročilu, da si vzamemo več časa, več časa za premislek in mogoče razmislimo o tem, ali ne bi bilo treba hkrati se pogovarjati o informacijski strategiji, o tehnologiji informacije, s katero lahko pariramo te vrste dezinformacij, te vrste sporočilom, kot se jih poslužujejo eh, sodobne teroristične organizacije. Očitno, da uporabljajo tehniko in tehnologijo in so predvsej vešči s tem. In mislim, da tukaj nismo še izgradili na Zahodu, v razvitih demokratičnih državah pravega obrambnega mehanizma. Še vedno nam lahko podtaknejo. Zdaj pa, če bi, če če nam je do tega, da dezinformacijo izključimo iz eh, naše politike in možnosti vplivanja na Evropo, potem mislim, da je popolnoma upravičeno, da, da, da pogledamo tudi nekje v lastno hišo. Ne? Kaj je delal UKIP za to, da je pripeljal večino v Veliki Britaniji do tega, da je glasovala za izstop iz Evropske unije? Flagrantno dezin, dezinformacijo. Zakaj je pred tremi dnevi eh, nastopil Tony Blair, nekoliko manj samozavesten kot običajno, na televiziji in obžaloval, rekel je, da je obžaloval, da se ne da opisati, kako odločitev o bombardiranju Iraka, ki je bila zgrajena na dezinformaciji, na laži in na manipulaciji. Danes plačujemo ceno, polno ceno tistega bombardiranja in tiste odločitve. Mi ne bi imeli beguncev danes v Evropi, če se ne bi sesul Irak, če se ne bi potem sesula Sirija, če se ne bi zgodilo, kar se je zgodilo v Libiji in tako naprej. Skratka, ne mi potikati, lepo prosim, da enačim manipulacijo eh, Eh, ki prihaja iz našega demokratičnega kroga z sistematično manipulacijo ali pa nesvobodo tiska v totalitarnih sistemih. Ampak dezinformacija je kljub temu dezinformacija in vsaka dezinformacija ima svoje posledice in se je treba soočiti z njimi. Jaz mislim, da je ta čas, ki ga imamo na razpolago, treba izkoristiti za to, da se o dezinformacijah, ki prihajajo iz Rusije, z namenom, da bi se informacija plasirala ali prodala tukaj, da jih znamo dati v tisto merico, v tisto merico, v katero pašejo, v katero sodijo. Mislim, da imamo razloga na Zahodu, v vseh državah, eh, za to, da kažemo dovolj samozavesti, kadar nas bombardirajo z, z informacijami, ki so plod opranih možganov. Jaz včasih pogledam eh, te, ta TV eh, rus, ruski in je najbrž vsakomur od nas jasno, da gre za, za produkte neke sistematične informacijske manipulacije. Ampak da bi pa se zaradi tega čutil ogroženega, oprostite, jaz se zaradi tega ne čutim ogroženega, včasih se lahko nasmehnem pravzaprav naivnosti takšne, takšne manipulacije. Eh, jaz mislim, da se moramo da Evropska unija v vseh naših državah v tem trenutku nima dobrega imidža. In mislim, da je ena izmed recimo nalog tistih, ki naj se ukvarjajo z informacijo in, in z, z popravljanjem slike o Evropski uniji, to, da doma, da doma delamo stvari in odpiramo oči in govorimo brez, brez nekega uh, zavajajočega etiketiranja slabo o Evropski uniji. Posla, postala je navada, ki je povsem sprejemljiva, da Evropsko unijo v vseh državah krivimo za vse težave, ki jih povzročajo domače vlade. In eh, to, in to delamo tudi mi. Jaz sem danes bil na nekem sestanku, kjer sem opozoril svoje kolege, novinarje, eh, eh, eh, eh poslance, naj vendarle nehajo govoriti, da mora Evropska unija postati boljša, poštenejša, manj korumpirana in tako naprej. Jaz, nisem, jaz sem pošten in nisem korumpiran in ne čutim nobene potrebe, da se samo obtožujem v situaciji, v kateri se je danes znašla Evropska unija. E, in tudi mislim, da se nam ni treba braniti na ta način z, z kontrapropagando, da se moramo braniti proti propagandi neke države, ki ima resen problem za svojo svobodo tiska, svobodo medijev, svobodo izprečevanja svojega, svojega eh, prepričanja. Razumem pa, in to bi rad posebej povedal, da imamo v Evropi različno stopnjo senzibilnosti, ko gre na, za naše odnose z Rusijo. In tudi o tem se bomo morali znati tolerantno, strpno, v skupnem interesu eh, pogovoriti tudi v tem parlamentu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod. Thank you very much. Hvala lepa, gospod Weigel. Sem pristranski glede te zadeve, ampak sedaj bom zelo, eh, ne, zelo nepristranski in prosil bi gospod Fotido, da povzame to razpravo v nekaj minutah, kajti pred nami je že naslednja točka na dnevnem redu. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila vsem, ki ste se odeležili te zelo fascinantne razprave. Hvala lepa za vaše misli in prispevke. Ta razprava kaže, da se res moramo ukvarjati za to izredno zapleteno zadevo. Toda, ne glede na obseg nevarnosti, ne glede na uh, sovražnost, ki uh, spremlja, daješ. Večina, se večina naših razmislekov osotoča na Rusijo. To pomeni, da dejavnosti tega državnega dejavnika povzročajo oziroma sprožajo toliko motečih informacij in eh, izkrivljajočih eh, konceptov o našem vsakodnevnem življenju. In to kaže tudi to, da tekom eh, dela na tem poročilu je bil ruski vpliv v vsakodnevnih medijih. Torej, tudi se strani spoštovanih medijev uh, vplivajo na nas, pa naj nam bo to všeč ali ne. Gospod Freund, vi ste govorili o Sputniku, navezali ste se na moje pripombe. Uh, in podvomili ste o vplivu eh, tega omejenega medija, čeprav je prisoten v številnih državah, tudi na polskem. Za vas imam slabe novice, eh, kajti ta ima vpliv, eh, vpliva na Polsko in vpliva na Avstrijo, pa ne zato, ker bi bil tako močan sam po sebi. imamo stratkom ist, ki je v eh, službi za, za nanedelovanje. Torej, takšni mediji služijo Tak, torej, takšen medij, medij um, zagotavlja informacije drugim medijem in Zato je ta zahteva po kakovostnem eh, novinarstvu izrednega pomena. In upam, da torej zelo pomembno je tudi nadaljne delo GD Stratkoma, kajti to bo referenčna točka za, ta kakovostno, za to kakovostno novinarstvo kajti treba je razkriti manipulacijo, katere smo deležni. Naj vam podam primer. Sputnik, pa tisti, ki ni v polskem jeziku, je bil obveščen o postopkih naše delovne skupine. Kajti omenili so nekega strokovnjaka, uh, iz, ki je sodeloval tukaj. In to so potem razširili pri drugih uh, medijih in pri tem niso citirali imen. In tukaj gre za primer, kako se širijo informacije in kako se manipulirajo. To je omrežje. Sputnik nima uh, milijonov javnosti ampak novice, ki jih širi, dosežejo številne bralce in poslušalce. Še enkrat bi se rada zahvalila za to razpravo. Koledar za naslednje seje ima sekretarjat Afeta. Prosim vas, da eh, volite za to poročilo, kar se da hitro. Mislim, da smo se strinjali o večini točk. Gotovo bom sledila eh, vašem priporočilom. Še enkrat bom pogledala, ali bi lahko izboljšali obeseditev na nekaterih mestih, kjer ni dovolj jasno, da razlikujemo med Rusijo in med nedržavnim dejavnikom. To, da prepričana sem, da je jasno v vsakem kompromisu, da oba da, uh, akterja obravnavamo na različen način. To, da ukvarjati se moramo za grožnjo, ki uh, prihaja na naše ozemlje iz vseh smeri, ne glede na to, kdo je akter v ozadju. In uh, pokazati moramo tudi odpornost na to. Glede na to, kar je povedala gospa Harms, omenila je um, ukrepe na škotskem. Vsi smo politiki in lahko vnaprej predvidivamo scenarije tam. Takšne akcije so res nevarne in zato je pravi trenutek in zelo pomembno je, da ta hip pokažemo enotnost in da um, tudi ponudimo uh, odgovore na ta vprašanja. In sicer na ta način, da bi Evropski parlament sprejel takšno poročilo. Mislim, da bi bil to zelo primeren odgovor na vse te grožnje. Hvala. Hvala lepa, gospod Fotiga. Glasovanje v AFET-u bo eh, potekalo 30. augusta, ko bomo eh, dosegli ta datum, bomo videli, ali se bo to eh, dogajalo resnično zadnji torek v augustu. Hvala lepa za to razpravo in sedaj bomo začeli z naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer je to eh, predstavitev eh, študije o politike EU za Arktiko v regionalnem kontekstu, ki jo je naročil odbor AFED. Pozdravljam Gerada Stanga, on je raziskovalec na Inštitutu za varnostne študije v Parizu. On je avtor te zonanje študije o politike EU za Arktiko v regionalnem kontekstu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 Hvala lepa, da ste me povabili, da bom predstavil rezultate te majhne študije. Arktična politika Evropske unije v regionalnem kontekstu ni eh, celoviti pregled eh, vseh arktičnih vprašanj in pa varnostnih, eh, zunanih politik v zvezi s to, ampak osredotočil se bom zgolj na nekaj ključnih točk, ki so ta hip pomembne. To prihaja po zadnjem sporočilu Evropske komisije in pa visoke predstavnice o Arktiki. E, to sporočilo smo dobili na začetku tega leta. Nakratko bom povedal, o čem bom govoril. Torej, kopije te študije e, boste našli tukaj v dvorani. Spregovoril bom o razvoju Arktike, čisto na kratko, malo bom spregovoril o razvoju politike Evropske unije do Arktike, čisto kratko se bom dotaknil nekaterih eh, eh izzivov upravljanja v eh, tej regiji, potem pa bom spregovoril tudi o energetskih in varnostnih vprašanjih, potem pa bom ponudil tudi svoje zaključke o zadnjem desetletju. Eh, je tukaj nekaj poglavitnih trendov in sicer podnebne spremembe, to bo naša poglavitna tema. Potem eh, ta je povezana z velikimi motnami, eh, ki imajo posledice v celotni regiji. Eh, drugi trend je uh, razcvet uh, virov, virov uh, kajti um, to, kaj doživljamo, globalni uh, trend, uh, ki ima veliko vpliv tudi na to regijo torej cene eh, energije so padle od leta 2014 in upanja so, postala, so se zelo ukrepila, da bi Arktika lahko postala vir za eh, nafto in plin po celem svetu. Eh, sedaj pa je konkurenčnost regije zelo upadla zaradi upana cen in veliki projekti in pa velike naftne družbe se umikajo iz Arktike. prihaja pa tudi do sprememb v eh, demografskem razvoju. Eh, rusko ozemlje pokriva polovico Arktike in več kot polovico prebivalstva. Prebivalstvo upada v tej regiji. To velja, torej, to velja za Ameriko. Prebivalstvo v Evropski Arktiki je razmeroma um, stabilno, ampak evropska prebivalstva v, Ar v Arktiki predstavlja zgolj nečelih ena odstotka prebivalstva v, Evropski, v Evropi. Potem pa bom spregovoril tudi o urbanizaciji, kajti vprašanje je, uh, ali so uh, trajnostne uh, majhne, uh, majhna naselja. Uh, Ena od tem je tudi sprememba uh, lokalnega upravljanja v evropskih državah v Arktiki. Oziroma v Kanadi so ustanovili ozemljeno navod. obstaja trend za arktične prebivalstva, da uh, imajo okrepljen glas, da so bolj vzeli v svoje roke arktična vprašanja. In to pomeni, da so uh, vse arktične države začele sprejemati strategije in pa politike. In to je nekaj novega, kaj je pred 20 ali 30 leti nihče ni imel nobene arktične strategije. Danes pa se to dogaja. No, ni pa vse novo, tudi nekaj kontinuitete eh, obstaja. Čez 30 ali 50 let, kljub podnebnim spremembam, bo Arktika še vedno mrzla, še vedno bo temna. Torej ne gre samo za neke prekinitve, ampak tudi kontinuiteto. No, nova politika za Arktiko, vloga EU na Arktiki se še oblikuje od leta 2008 naprej. Takrat je komisija prvi začela z delom na tem področju, prav tako parlament, eh, začela sta resno razpravljati o tej temi. Od takrat je bilo veliko projektov, tudi financiranje za Arktiko. In ena stvar, ki jo je treba povdariti, je, da je pri ključnih prioritetah Evropske unije eh, obstajala kontinuiteta. Te prioritete pa. Uh, uh, vsi delijo tudi Švedska, Finska in Danska, torej eh, Evropske arktične države, pa tudi Rusija, Kanada in ZDA ter Islandija in Norveška. Eh, osredotočanje na trajnostni razvoj okolje, podnebne spremembe in pa miroljubno mednarodno sodelovanje. In te kategorije se ponavljajo. Ko Kanada ali ZDA, eh, ko sta vodili arktični svet v zadnjih letih, so se osredotočali tudi na to in obstaja široko področje sodelovanja. In to ni presenetljivo, kaj ti Arktika je postala neka zgledna regija za sodelovanje. Kar pa se tiče vloge EU, eh, vloge arktičnih držav iz EU in drugih držav EU, naj povem, da eh, so te države zelo podpirale Arktiko. Eh, strategije in politike se v določenih državah eh, malo razlikujejo, osredotočajo se na varnostna vprašanja, geostrateška vprašanja. Komisija je tudi izdala določene izjave na to temo, eh, se pa o tem razpravlja tudi v parlamentih. V zadnjem desetletju je tudi EU začela več govoriti o tem. Eh, po Lizbonski pogodbi se je vse skupaj razvijalo, države govorijo o tem arktična politika se še vedno eh, spreminja, je pa v zgodni fazi. Eh, in to pomeni, da vedno obstajajo še priložnosti za nadaljne delo. Kar se tiče vloge EU širše gledano, eh, je EU tukaj, oziroma obstaja arktični svet, ki ga sestavlja osem arktičnih držav. Ta je najbolj dejaven pri upravljanju Arktike. Eh, poleg tega je tudi veliko opazovalcev in pa drugih skupin. EU je zaprosila za status opazovalke že pred nekaj leti. In to se je potem ustavilo zaradi konflikta v Kanadi, eh, kar se tiče trgovanja z, z proizvodi iz tjulnov. Zdaj pa se zdi, da Rusija ne priznava oziroma ima zadržke do tega, da bi priznala Evropsko unijo kot opazovalko. To je posledica tudi drugih uh, zadev. Uh, politika z Arktiko je precej uh, eh, gosta, kompleksna. Uh, uh, tudi Arktika sama je precej poseljena, ima dobro upravljanje. To upravljanje je mlado. Uh, regija ni imela geostrateške identitete um, do časa po hladni vojni. Uh, Zdaj pa se kažejo vedno nove priložnosti. Arktičnih pet, eh, to so države, ki mejijo z Arktičnim oceanom, to so druge države, ne države EU. Arktičnih pet eh, se imenujejo te države, eh, obstajajo pa tudi regionalni okviri, arktični svet, potem skupina za Berncovo morje, sodeluje se z Islandijo, Norveško, Rusijo, številni okviri obstajajo na tem področju. Zelo se osredotočajo na okolje, na tematiko podnebnih sprememb, razvoj. Tukaj gre za eh, večvladne skupine na nižji ravni, potem imamo tudi geostrateška vprašanja in varnostna vprašanja. Eh, o tem te organizacije tudi pogosto govorijo, razen neformalnih, oziroma prav tako arktičnih pet. Arktični svet ne govori toliko o varnostnih vprašanjih, ampak predvsem drugih zadevah. Varnostne teme so pomembno vprašanje. Vzpostavili eh, so sodelovanje. Visoka predstavnica je tudi povdarjala v svojem govoru, da je Arktika pomembna za evropsko varnost. Eh, sam dokument pa ne govori o varnosti. Delno je to razumljivo, eh, kajti regija je primer dobrega sodelovanja, lahko je model za druge regije po svetu, ki bi se od Arktike lahko učile. Vedno pa obstaja tudi potencial eh, za izboljšave. Rusija je predvsem zelo močna na Arktiki. Modeli sodelovanja v regiji se oblikujejo na podlagi nacionalne suverenosti, naprimer za Kanado je to pomembno, prav tako Rusijo. Eh, pravijo, da bodo sami obravnavali eh, določeno temo, da ni potrebno mešavanje drugih. In to je ponavadi pristop, eh, ki nas je privedel do situacije, v kakršni smo, kar se tiče upravljanja Arktike v zadnjih letih pa Rusija vse bolj razvija svoje vojaške baze v Arktiki, eh, širi svoje kapacitete na severu in vprašati se moramo o možnih učinkih prenosa eh, učinkov tudi eh, navzven. Arktični svet ima osem članov, sedem jih trenutno sankcionira osmo članico. Mm, lahko si predstavljate, da to otežuje delo. Mogoče mislite tako, ampak eh, temu ni tako. Veliko ruskega vojaškega dejstvovanja na Arktiki se lahko razloži, kajti oni eh, so tam sila status quo, ki ima status quo, oni um, branijo dostop do arktičnega morja, tudi za svoje podmornice in uh, niso tako zelo ofenzivni, kot bi si lahko predstavljali. Če si ogledamo Arktiko, potem eh, ne vem, kje bi bil prostor za take manevre. Odkar je Rusija eh, priključila Krim in odkar obstajajo sankcije, je tudi vse večji pritisk na Arktiko. Tukaj imamo polarni kodeks, potem imamo tudi uh, pomorsko organizacijo, ki tudi deluje na tem področju in pa sodelovanje uh, med uh, Rusijo in Ameriko. Imamo tudi sporazum pri, med arktičnih pet glede ribištva. V zadnjih letih se je situacija malo poslabšala, no kar se Rusije in varnosti tiče, Eh, ne bom več eh, govoril o tem, govori se pa tudi o človeški varnosti, govori se o okolju. Arktiko nadzorujejo suverene, tudi mm, dovolj dobro razvite države. In Eh, ne gre vedno za enak pogled na varnost eh, ljudi. Govori se o mednarodnem sodelovanju in v vseh teh okvirih se govori tudi o človeški varnosti in pa o okolju. Zato uh, ni potrebno vzpostavljati posebnih okvirov v zvezi s tem. Kakšna bi bila pa lahko vloga Evropske unije pri varnostnih vprašanjih? Evropska unija se na tem področju razvija. Rad bi povedal, kaj se dogaja na jugu in vzhodu Evrope, kakšni so odnosi med državami članicami, kaj Evropska unija lahko naredi. To se vse hitro spreminja. Več razprav na večjih ravneh trenutno poteka in ne morem točno povedati, eh, kaj je o tem meni v posameznih prestolnicah in kako se bo ta razprava nadaljevala. Eh, Arktična regija je lepa, mirna. Eh, to, da mislimo, da bo tako tudi v prihodne, samo po sebi, mogoče ni najboljši način razmišljanja, moramo si prizadevati za to in veččas imeti ta vprašanja tudi pred seboj še arktična energija, zelo na kratko, potem pa nekaj zaključkov. Kar se tiče energije, moram povedati, da fosila goriva še vedno obstajajo. E, ni prišlo do masovnega razvoja Arktike. Rusija in Norveška sta dve pomembni sosedi, ki e, uvažata plin in nafto v Arktiko. Evropsko unijo, eh, Norveška eh, se vse bolj razvija, vse bolj razvija tudi severne regije in se približuje Arktiki. Eh, imamo tudi procese za eh, utekočinjeni plin, eh, torej eh, tudi posebne načine eh, dobave plina, ne vedno po plinovodih. In Rusija ni vedno um, tisti glavni vir oziroma naročnik oziroma tudi Evropska unija. Ne. Dekarbonizacija se tudi ne bo zgodila čez noč. Še vedno bomo odvisni od zunanjih dobaviteljev in uh, niso arktični viri rešitev. Eh, tudi ne bistvena komponenta eh, pri reševanju naših eh, skrbi v zvezi z varno skrbo z energijo. Mm, predstavljajo pa tudi del rešitve. Diverzifikacija je pomembna in pa sodelovanje s tema dvema arktičnima državama, torej Norveško in Rusijo, ki nam zagotavlja ta dobavo plina. Veliko se govori tudi o zelenih tehnologijah, o tem, kako razviti boljše Eh, vire, energetske vire eh, na severu. To bomo razvijali eh, tudi še v prihodnje, mm, še posebej oglikovodike in pa nafto in plin. Potem varnost povpraševanja. Tega ne zagotavljamo v Evropski uniji, kajti tukaj vse čas razpravljamo o dekarbonizaciji in iščemo različne vire. ti dve državi pa želita Arktiko še dodatno raziskati, raziskati njene vire. To pa bo odvisno tudi od popraševanja pri nas in posod po svetu. Za zaključek še nekaj eh, ključnih eh, točk, na katere bi se Evropska unija lahko osredotočila, ko razmišlja o Arktiki. Ena od teh, in to se sklada s politikami, eh, je naslednja osredotočenost na državljane, eh, prioritizacija eh, potreb tistih ljudi, ki živijo v regiji, tako kar se tiče gospodarstva kot upravljanja, eh, torej na evropskem ozemlju Arktike, kot tudi na območju drugih naših mednarodnih partnerjev. Treba je vlagati v raziskave, razvoj, izobraževanje. Na to smo se že osredotočali v dosedanjih izjavah ampak številni deli um, arktičnega gospodarstva temelijo na dobri uporabi virov, na naravnih virih, ne samo fosilnih goriv, ampak tudi drugih virov in ti bodo še naprej hrbtenica gospodarstva. Gospodarska diverzifikacija se mora nadaljevati. Mm, ZDA postaje pozitivna sila pri spodbujanju lokalnega lastništva in pri zagotavljanju podpore. To ne pomeni nujno novih institucij, ampak to, da gre za transparentno vključenost eh, in tudi parlament lahko tukaj odigra pomembno vlogo. Potem še ena stvar, okoljsko vodilno vlogo moramo imeti, mora Arktika imeti. Eh, eh, kanadski strokovnjaki na tem področju ne želijo sprejemati lekcij iz Evrope in mm, govorijo, da so ravno tako čisti kot v EU, ne uh, želijo si torej naših uh, naukov. Um, izziv obstaja na tem področju, uh, izziv na področju vodilnega pri okoljskih vprašanjih. Moramo pa to uh, izraziti tudi na način, da bodo drugi partneri to slišali. torej ta proces bo nekaj časa še trajal, moramo pa vse čas uh, obravnavati vprašanja varnosti in energetike. Želimo si, da bi Arktika bila zelena, mirna, odprta, ampak uh, kljub temu se moramo sredotočiti tudi na varnost. No, želimo si tudi eh, več sodelovanja, večje koherentnosti med politikami in evropskimi institucijami ter državami članicami. Arktika je uh, novo politično področje relativno novo, predstavlja veliko priložnosti, ampak zaenkrat eh, je bil začetek uspešen. Hvala. Uh, Ste uh, eh, kanačan po vaši izgovorjavi, bi to rekel, eh, zato sem prej vaše ime tudi verjetno narobe izgovoril. Oprostite. Question, please, be želi kdo postaviti kakšno vprašanje, prosim, če ste vsi kratki, ker že zelo zamujamo. Gospa Jakonsari, izvolite. Hvala za vašo predstavitev. Pred nekaj leti je bila Kitajska zelo aktivna na področju arktične politike. Kakšna pa je trenutna situacija? Ali Kitajske, to ne zanima več. Kitajska je zdaj aktivna posod po svetu, ampak eh, eh, na Arktiki pa ne več tako kot v preteklosti. Kako pa gledate na upravljanje arktične regije v okviru EU? Eh, koga lahko na komisiji poklicali, kar se tiče politike za Arktiko, eh, ali imamo kakšno kontaktno točko. Potem pa še eno vprašanje. Rusija, če sem prav razumela, ste potrdili idejo, da je Rusija eh, precej konstruktivna konstruktivna, eh, konstruktivna partnerica pri politiki za Arktiko, sodeluje z članicami NATO, z Norveško naprimer. Eh, zanima me razlog za to. Hvala, gospa Luizing. Ja, äh, Hvala lepa. Je v redu, se slišimo. Hvala lepa za vašo obsežno eh, predstavitev. Eh, tukaj smo eh, v dvorani, glede na to, kako je omraz, zelo pripravljeni za artične teme. Očitno je to multimedijski dogodek. Torej, prosili so nas, da smo kratki, zato. Eh, ne bomo govorila o vseh okoljskih vidikih eh, in pa o izkoriščanju eh, Arktike. Rada bi opozorila na probleme, ki so povezani z okrepljenim, no, z okrepljenim ladijskim prometom v regiji. O tem sploh še nismo govorili. Potem pa ste omenili primerjavo za Moldavijo. Rada bi povedala, da je ekološko ravnotežje v Arktiki eh, izredno krhko in da lahko nastanejo takšne škode, ki jih ni več mogoče popraviti. In pa eh, škoda je lahko tako huda, da bo povsem nepregledna in to ima lahko tudi veliko vpliv na druga ekološka področja. Zato izredno pozdravljam, da ste v svoji študiji res dali pa udarek tej problematiki in da ste omenili tudi gospod Mogherini. Zanima me, kaj menite o tem, da bi morda lahko imeli pogodbo, kot jo imamo z Antarktiko. In ta pogodba, na primer, vse vojaške akcije v tej regiji prepoveduje in pa tudi uh, zagotavlja moratori na izkoriščanje um, uh, morskih virov. Ali si lahko predstavljate, da bi bilo kaj takšnega možno? Uh, ali eh, obstaja interes eh, Evropske unije za to ali pa prebivalstva, eh, ki tam živi. In potem pa še, kar se tiče varnostnih vedekov. Spregovorili ste o ulogi Rusije in pa argumentirali ste, da se je odnos za Rusijo sicer poslabšal, ampak da za Rusijo zelo dobro sodelujemo na področju Arktike. torej da tudi ukrajinska kriza ni vodila k temu, da bi se to sodelovanje eh, kaj posebej poslabšalo. Potem ste opisali eh, okrepljenje vojaške dejavnosti. Um, osredotočili ste se glas, zlasti na Rusijo, če sem to prav razumela, potem uh, oziroma ne vem, ali to kritizirate, ali to eh, problematizirate in se pri tem osredotočate na dejavnost na Rusijo, dejavnosti eh, NATO in pa Ukrajine oziroma Kanade, pa ne vidite kot tako slabe. Eh, naj omenjam Arctic Challenge, to je dejavnost NATO. Torej, tudi to je povezano z izzivi v Arktiki. In moje vprašanje je, kako um, Arktik, eh, torej, akcijski načrt za Arktiko 2009 in pa uh, Arktiš, a, a, arktično eh, strategijo uh, ZDA iz leta 2013. Torej, tukaj gre za, obramno, za strategijo obramnega ministrstva, ne za splošno strategijo. Torej, kako vidite te stvari? Gospod Balčitis. E, Arktijos regionas iš tikrųjų labai yra. Hvala. Arktična regija je vsekakor zelo zanimiva. In zaradi taljenja eh, ledu zdaj lažje pridemo do naravnih virov. Eh, količina eh, se ocenjuje zelo drugače glede na vir, od katerega dobimo podatke. Po podatkih določenih eh, virov obstajajo ogromne rezerve naravnih virov in eh, vseh pet držav se vsekakor zelo zanima oziroma si zelo prizadeva za omejitev dostopa drugih držav do teh virov. Rekli ste, da pet držav upravlja regijo v zelo prijateljskih odnosih, ampak med Kanado in Rusijo obstajajo napetosti in eh, Rusija eh, tam namešča tudi svoje vojaške kapacitete. Njihov glavni cilj je jasen, želijo eh, zavarovati svoje interese v Arktiki. Poleg tega obstajajo tudi drugi strateški cilji, namreč, ki upravičujejo prisotnost vojaških kapacitet Rusije. Kako vi ocenjujete odnose med temi petimi državami? Ali so res tako prijateljski, kot ste rekli? V prihodnje se bomo morali, po mojem mnenju, bolj osredotočiti na dejstvo, da lahko pride še do problema z varnostjo v tej regiji. Hvala. Uh, have... Hvala. Še sam imam eno kratko vprašanje veliko poročil smo videli, preden je padla cena nafte, o tem, kako zanimivo je to območje za nadaljni razvoj na tem področju. In zanima me, ali so se glavni akteri zdaj umaknili iz Arktike, ali čakajo eh, na to, kaj se bo zgodilo s ceno nafte v naslednjih letih, eh, ali kakšen je njihov odnos torej, do uh, tega energetskega vprašanja v Arktiki? Hvala. Dobro, bom začel uh, z zadnjim vprašanjem. Severna Amerika in Alaska, tam so zaprli svoje obrate, zaključili operacije v blokih, kjer so eh, vrtali in črpali nafto če bo cena šla gor v naslednjih letih, potem bodo te dejavnosti obnovili. Eh, kar se tiče Rusije, na njih tudi vpliva cena nafte, tako kot na vse, pa tudi dostop do zahodne tehnologije, ki je omejen eh, in pa sankcije, ki so uvedene proti njim, eh, to omejuje njihove dejavnosti. Imajo tudi drugačen pristop, nimajo vedno istega gospodarskega pristopa, ko se odločajo, ali je nek energetski projekt rentabilen ali ne. Eh, nekaj eh, projektov imajo na severu. Mm, skušajo pridobiti tudi kitajski denar, eh, predvsem takrat, ko evropski denar ni bil na voljo. No, kar se tiče Kitajske, oni tudi investirajo skupaj z Rusijo, so poleg tega tudi opazovalci v, ruskem, v arktičnem svetu v arktičnem svetu je kar nekaj držav opazovalk. To so države, ki niso, eh, torej države, ki nimajo dostopa do Arktike, eh, opazujejo, kakšne bodo pomorske poti. Eh, te se odpirajo počasneje, kot so ljudje pričakovali. Več je bilo nekih regionalnih poti, kot pa čez oceanskih eh, poti, čez arktični ocean. Eh, če se bodo te poti bolj odprle v prihodnje, bo to pomembno za Kitajsko. Eh, v tem primeru bodo tudi porabili več sredstev, zato ni pa to njihova prioriteta. Zaenkrat so deloma vključeni v, na številnih področjih, bolj kot pred desetimi leti, ampak te stvari za njih potekajo bolj počasi. Ali imamo kakšno kontaktno točko pri komisiji za Arktiko? Ne. Eh, veliko eh, bilateralnih stikov eh, se odvija po posameznih področjih, tisti, ki so odgovorni za okolje, govorijo z drugimi odgovornimi za okolje, potem glede energetike podobno, ni pa neke centralne številke, na kateri bi lahko dobili informacije o Arktiki na splošno. Imamo skupen dokument o tem ampak ni pa neke skupne pisarne ali skupne številke. Potem uh, rusko prisotnost uh, na Arktiki, oni so sila, ki ima status quo, trenutna situacija jim ustreza, sankcije sicer nočejo, ampak uh, na severu jih nihče ne moti. Zato so tako kooperativni in so pripravljeni sodelovati. Mi smo jim glede določenih tem rekli ne, ampak eh, so se pripravljeni pogovoriti, včasih tudi oni rečejo ne. No, nekaj dobrih eh, pogovorov je bilo na vojaškem področju. Od leta 2014 eh, naprej pa ni več vojaškega sodelovanja na Arktiki, kot je to potekalo prej potem vpliv na okolje, trgovina, eh, pomorske poti. O tem prej nisem govoril. To je pomembno za evropsko politiko in za politiko večine arktičnih držav. Eh, gre za okoljsko ranljivo regijo. Sam se nisem toliko sredotočal na to, ampak to so resni problemi. Eh, dejstvo je, da so stvari nejasne, negotove, nihče ne ve, kako uh, se lahko stvari razvijajo v prihodne, če bo šlo uh, kaj narobe pri uh, gorivih, pri naravnih virih in tako naprej, uh, bo treba ukrepati. Si je pa treba prizadevati za trajnostni razvoj. Ali je kakšna možnost za pogodbo? Ne. Druge arktične države so se odzvale zelo glasno proti temu, proti pogodbi, ne želijo nekega režima ali moratorija. Ko se ta tema sproži, se eh, dvignejo glasovi proti. Torej, problematično je že samo govoriti o tej tematiki. Kar pa se tiče dejavnosti NATO eh, na Arktiki, eh, no, američani eh, ne gledajo na Arktiko kot na neko vojaško prioriteto. Eh, Pomembno je to za njihove podmornice in za uh, njihovo, njihove dejavnosti na področju izstrelkov. Sicer pa ne toliko in odnosi z Rusijo ter uh, Švedsko in Norveško so bili dokaj pozitivni. Obstajalo je vojaško sodelovanje. Stvari so zdaj malo bolj zapletene in problematične, ampak. Uh, nobenega razloga ni zaenkrat, da bi rekli, da bo Rusija reagirala proti eh, kakšnim dejavnostim NATO na arktičnem območju. Koliko rezerv je na področju Arktike, tukaj obstajajo eh, nesoglasja. Pomorske meje so trenutno nejasno opredeljene. Eh, te meje gredo predvsej proti severu, preden postanejo problematične in preden se razpravlja, kdo ima nadzor nad čim. Eh, določeni viri pa so tako zelo, pro, tako zelo na severu, da eh, tekom tega stoletja sploh še ne bodo dostopni na območjih, ki so v suverenih vodah. Glede tega obstajajo dogovori, torej na suverenih območjih posameznih držav so opredeljeni ti eh, viri in jih države lahko tudi po svoje izkoriščajo? Eh, ali je Rusija res eh, v prijateljskih odnosih z drugimi? Vojaško sodelovanje je obstajalo, pa je bilo zdaj prekinjeno. Ampak tu je pač Rusija, stvari nikoli niso enoznačne. Rusi so pripravljeni biti partnerji glede številnih področji, imajo status quo um, včasih seveda tudi čemu porekajo, ampak sestanki vendarle uh, potekajo. Regija je torej uh, delno ranljiva, odnosi so tudi ranljivi, ampak uh, zaenkrat uh, vse dobro poteka. Hvala za to odlično študijo in to bo gotovo tudi. Um, um, torej vplivalo na oblikovanje poročila na lastno pobudo in prevzeli bomo uporabili vaše, vsebine vaše študije. Hvala. Which... Naslednjo točko smo prestavili in sedaj gremo na 22. točko vzpostavitev mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladimi sporazumi in nezavezujočimi inštrumenti med državami članicami in tretjimi državami na področju energije teraz zveljavitev sklepa, eh, prejšnjega sklepa. Torej, razpravljali bomo o tem predlogu. Prvi dobi besedo gospod Kukan, ki je poročevalec, prosim. Thank you very much, Mr. Chairman. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, lepo vas je videti na tem stolu. Želim vas opozoriti na to, da gre za mnenje, ki smo ga pripravili na predlog komisije, da se posodobi mehanizem za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi na področju energije. O tem mnenju smo razpravljali pred nekaj tedni, zato bom kratek in ne bom šel vse oziroma v preveč podrobnosti. Prejeli smo 36 predlogov sprememb, 9 jih je pripravil poročevalec in 37 od drugih kolegov. Želim se jim zahvaliti za to, da jih to mnenje zanima, da se zanimajo za to mnenje. Poudaril sem, da je vprašanje preglednosti kar naj bi omogočilo komisiji, da um, povzame več usklajevanja na področju energije in predvsem zanesljive predeskrbe z energijo. E, v tem pogledu se strinjam s predlogom komisije in sicer, da medvladni sporazumi na področju energije, da jih je treba posredovati komisiji za oceno skladnosti z pravom EU, preden se podpišejo taki sporazumi, da se uporabi torej ex ante načelo. Države članice naj bi informirale komisijo o začetku pogajanj o medvladnih sporazumih s tretjimi državami. Države članice naj bi obvestile komisijo tudi o nezavezujočih sporazumih na področju energije s tretjimi državami. Torej, to so najpomembnejše zadeve. V zvezi s predlogi spremem pa naslednje. Želim povedati, da podpiram tiste, ki gredo v smer in ki predvsem opozarjajo na zasluge tega predloga, na koristnost tega predloga. Gospod Picula Eh, dodaja določbe, kar zadeva skladnost medvladnih sporazumov s um, zanesljivo preskrbo z energijo na ravni EU. Načeloma se strinjam, komisija naj bi temu posvečala pozornost, vendar je treba preveriti, ali je to um, isto kot eh, skladnost s pravom EU mislim, da moramo o tem še malo bolj podrobno razpravljati. Imam pa en problem s predlogom 21, ki ga je predložila skupina IKR. Gre za Severni tok 2. Sicer razumem in se strinjam z zahtevo iz tega predloga spremembe, ne verjamem, da naj bi to bil del zakonodajnega besedila, kjer določamo pravila, in načela. Tu gre za uredbo, ki ureja določbe in mehanizme, vendar se ne ukvarjamo s konkretnimi primeri in zato po moje to ne sodi v to besedilo. In še nismo bili v stanju, da, bi, da pripravimo kompromisne predloge za enkrat, kajti večina predlogov se nanaša na različne odstavke in na različne e, teme in primire in je težko najti neko skupne formulacije. To je mogoče neobičajno, doslej je pač tako. Kljub temu pa sem e, odprt za te razprave s poročevalci v senci, torej želim vsega, Eh, izpostaviti svojo pripravljenost za nadaljne sodelovanje s poročevalci v Sinci. To so bila torej moja uvodne pripomba. Hvala za strpnost, za toleranten pristop, da želite to razpravo s poročevalci v Sinci in en bo takoj dobil besedo in sicer je to gospod Picula. Mikrofon. Žal, tolmači ne slišijo govornika. Ja. No. Ja. Hvala, gospod predsedujoči. Tako kot smo že slišali, gre za tri glavne probleme. To je povedal poročevalec in tri razlogi, zakaj danes razpravljamo o tem predlogu. Prvič, um, um, ex ante od sina in možnost sodelovanja v pogajanjih, potem pravna negotovost oziroma mehanizem, s katerimi pogajanja, ki niso v skladu z zakonodajo EU, da bi se to lahko potem odpravilo in um, um, netransparentnost v pogajanjih, ki potekajo sedaj. Ex post ugotavljanje neskladnosti z evropsko zakonodajo ni eh, privedlo do nobene spremembe do sedaj sklenjenih sporazumov. Torej lahko eh, in to je treba na vsak način odpraviti te pomankljivosti. Mislim, da je treba zagotoviti tudi eh, pravo izmenjavo informacij in pravno zaščito če se predlog pogodb izkaže kot neskladen zakonodajo Evropske unije. Strinjam se tudi z argumenti, ki opozarjajo na kontrolo strani komisije, ki bi morala sama eh, tudi nuditi smirnice v teh pogajanjih. Treba je na vsak način določiti tudi časovne roke, da se ta proces ne, ne bi upočasnil. Eh, kajti tako se otežuje pogajalska pozicija držav članic. Od, um, transparentnost pri um, preskrbi z energijo je seveda pomemben element, ko govorimo o zanesljivi pre, o skrbi z, en, z energenti v državah članicah, moramo upoštevati tudi države tranzita, tranzitne države. Tudi tam mora biti zagotovljena um, oskrba z energijo. Samo, če eh, so trgovinska energetska politika usklajene, nam bo to uspelo. Eh, sklepanje sporazumov s tretjimi državami je še vidno realnost, z ozirom na količino energije, ki jo uvozi Evropska unija sporidno eh, s temi sporazumi in zimskim svižnjem o energetski uniji moramo na vsak način delati tudi na povečanju energetske učinkovitosti in neodvisnosti. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala, gospod Picula. Eh, glasovanje v AFET-u o tem bo 5. septembra. Hvala za to izmenjavo mnen. In sedaj sledi je na vrsti naslednja točka. Skupaj z odborom za razvoj obravnavanje izziva prisilnega razseljevanja, predstavitev sporočila Evropske komisije o prisilnem razseljevanju in razvoju in izmenjava mnen strokovnjaki.